štiri odstotke letnega prometa podjetij, ki je odgovorno za kršitve. Preprečili, preprečili smo tudi to, da bi spremenili pravico do odstopa. To je predlagala komisija. No, e, predvideli pa smo tudi celo vrsto ukrepov, ki so sedaj uvrščeni na črni seznam. E, ne morem vseh e, naštevati, kajti zmanjkalo bi mi časa. Nekaj pa me moti, na ta črni seznam nismo uspeli vključiti eh, proizvodov dvojne kakovosti. Eh, preprosto so se nekatere države članice temu uprle. Sedaj se postavlja vprašanje, ali naj zaradi tega vržemo v koš vse, kar smo sicer uspeli doseči. Ne, moja, komisija, eh, moja skupina predlaga, da uh, svežen vseeno podpremo in da pregledno klauzulo, eh, čez dve leti uporabimo za to, da odpravimo preostale nepravične trgovinske prakse, torej tudi izdelke dvojnih, eh, dvojne kakovosti. Ne moremo sprejeti potrošnikov prvega in drugega razreda. Torej, socialdemokrati si bomo še naprej prizadevali za to, da bomo takšne prakse odpravili, kajti to ni spremljivo. Vseeno bomo pa jutri podprli dosežen kompromis. Hvala lepa. V imenu skupine EKR dobi besedo gospod Škripek za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Za mojo generacijo in za druge iz vzhodne in srednje Evrope je bil padec železne besede, železne zavese, eh, nekaj, kar je pomenilo pomembno življenjsko spremembo. No, ampak še vedno doživljamo to, da potrošniki na Eh, zahodu nekdanje železne zavese dobijo izdelke boljše kakovosti kot pa tisti na vzhodni, uh, v vzhodni Evropi. Gospod Juncker je že leta 2017 rekel, da si Slovaki ne zaslužimo proizvodov slabše kakovosti. Eh, ne zaslužijo si tega, da bi imeli manj kakava v čokoladi ali pa manj mesa v mesnih izdelkih. Hvala vsem tistim, ki so pomaga pomagali dokazati, da so nas multinacionalke tukaj zavajale. Ta direktiva je zgolj prvi korak uh, na področju zagotavljanja enakih pravic za vse. Hvala lepa. V imenu skupine Alde dobi besedo gospod Selimovič za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči pred nekaj leti sem rezerviral eh, sobo v čudovitem hotelu, uh, praktično za ston, uh, pogled je bil. Uh, Izreden, pohištvo je bilo izredno lepo, soba je bila lepa, ampak ko sem prišel tja, se je izkazalo, da ni šlo za izredno lep hotel, ampak da je nekdo um, dal v najem garažo, ki jo je preuredil v domnevno hotelsko sobo. No, in to so izkušnje, skozi katere so šli številni potrošniki, ki so kupovali storitve na spletu. Predlog, ki je pred nami, eh, zagotavlja odpravo tovrstnih praks in v tem smislu je to zmaga za potrošnike. Um, ohranjena je pravica do odstopa, meni bi ta pravica takrat zelo koristila, Prav tako predlog zauzema razumno stališče v zvezi z izdelki dvojne kakovosti. Razumem, da vsi še vedno niso zadovoljni s tem, ampak vseeno meni se zdi to uh, dokaj razumno. Podjetja vas bodo sedaj teže zavajala. Z novimi zahtevami bomo dosegli tudi jasnejše kriterije razvršanja. Uh, eh, ne bo več lažnih ocen, In uh, zagotovljeno bo to, da če nam bodo ob uh, prodaji hotelske sobe zagotovili lep izgled, bomo to dejansko dobili. Uh, upam, da kolegi ne bodo sedaj vrnili tega dosija v odbor samo zaradi te sporne zadeve izdelkov dvojne kakovosti. Hvala lepa. V imenu Gue Engel dobi besedo gospod Širdevan kolegi in kolegice. Dobro je, da se Evropska unija posveča varstvu potrošnikov in da tukaj določa enotne evropske standarde. In dobro je tudi to, da se lahko ob tem bolj zanesemo na parlament kot neposredno izvoljeno telo. Videli smo, da je komisija želela odstraniti pravico do odstopa. No, ampak pri tem novem dogovoru za potrošnike je ostal nek problem, ki se ga vsi zavedamo. Gre za izdelke dvojne kakovosti. Če nekdo uh, iz Nemčije odpotuje na Polsko in tam želi svojemu otroku kupiti masleni keks, mora biti ta uh, piškot enake kakovosti, kot uh, so tega navajeni doma. Nažalost eh, so nekateri potrošniki, predvsem v vzhodnji Evropi, še vedno drugorazredni potrošniki. V imenu solidarne Evrope bi morali takšne prakse dokončno odpraviti. Hvala. V imenu zelenih dobi besedo gospa Reda. Hvala lepa. Kljub dobrim eh, določbam glede preglednosti in pa glede pravic potrošnikov na spletu, tukaj manjka bistven sestavni del in sicer gre za prepoved izdelkov dvojne kakovosti. Obžalujem dejstvo, da je parlament tukaj razdeljen ne vzdolž ideoloških linij, ampak geografskih linij držav, eh, kolegi iz eh, zahodnih držav menijo, da je ta dogovor dovolj dober. Eh, čeprav smo se morali odpovedati našemu stališču o izdelkih dvojne kakovosti, na vzhodu pa zahtevajo boljši dogovor. Zeleni tukaj nismo razdeljeni, nam se zdi tukaj to vprašanje enakopravne obravnave vseh državljanov. In ravno to od nas pričakujejo evropski državljani. Ne smejo biti diskriminirani diskriminirani zaradi tega, um, ker živijo v določeni državi. Zato bi bilo bolje, da bi si vzeli dovolj časa in da bi vse skupaj dobro uredili, ne pa da sprejemamo rezultat, ki je bil na hitro uh, sprejet v trialogih in kjer se je parlament odpovedal svoji obljubi, da bo preprečil izdelke dvojne kakovosti. Hvala lepa. V imenu. Um, Je le, da dobi besedo gospod Goga. ja, res je nenavadno, da nismo mogli priti do dogovora, kjer bi uspeli prepovedati diskriminacijo. Vsako, vsak teden vidimo diskriminacijo držav. prejšnjič smo doživeli diskriminacijo perifernih držav, pri svežnosti o mobilnosti, sedaj pa tukaj omogočamo to, da nekateri državljani dobivajo drugorazredne kakovosti. Tukaj gre za diskriminacijo. Ali res želimo pravično Evropo za vse, ali želimo enako kakovost izdelkov za vse? Da, to si želimo ne bi se smeli uh, temu odpovedati, še naprej se moramo boriti, tako da bomo zmagali in da bomo dobili pravičen dogovor v Evropi. Samo to želimo. Enake pravice za vse državljane, vsak mora biti zmagovalec. Hvala. Hvala lepa. Besedo dobi gospa Senalova za eno minuto. Komisarsko koleginja, kolegove. Vjet... Spoštovani kolegi. Dogovor ki smo ga sprejeli, bo izboljšal razmere za potrošnike. Rečeno nam je bilo, da če ne bomo jutri sprejeti, sprejeli dogovora, bodo morali potrošniki čakati še eno leto. Ampak um, kako naj sprejmemo te dvojne standarde? Kako lahko sprejmemo, eh, da nekateri potrošniki dobijo izdelke slabše kakovosti? Jaz zaradi tega nisem podprla dogovora. Eh, če bodo sprejeti predlogi sprememb, se bomo morali vrniti k pogajalski mizi. Jaz ne morem podpreti dogovora, ob katerem ne, mo ne bom mogla svojim voljivcem uh, eh, z čisto vestjo povedati, da smo prepovedali izdelke dvojne kakovosti. To bi moralo biti razglašeno za nepravično trgovinsko prakso. Eh, tukaj ne smemo imeti nekakšnih uh, dvomljivih dogovorov. Prosim, ne pustite uh, pod pritiskom. Prepovejmo dvojno kakovost. Tukaj je na kocki uh, verodostojnost parlamenta in Evropske unije kot takšne. Hvala lepa, gospa Harancova. Na tomto našem posledním zasedání jsme mohli. Hvala lepa. To je zadnje plenarno zasedanje, dobili smo priložnost in dejansko bi morali dokončno rešiti eh, te spore okrog vsebnosti kakava v čokoladi. Za me, kot poslanko iz Češke, eh, je ta rezultat ehm, vzrok za razočaranje. Ne bom iskala grešnih kozlov, ne vem, ali je šlo za pritisk podjetij, ali je šlo za pritisk določenih držav članic, ampak vemo, kdo bo eh, tukaj ostal za dolgim nosom. To so potrošniki v vzhodni in osrednji Evropi. Dejansko se te potrošnike uleče za nos. No, sedaj smo dobili predlog, ki vse skuša ukrepati na tem področju, ampak to je zgolj simboličen predlog zakonodaje to ni robusten kose zakonodaje, ki bi nas dejansko zaščitil pred vsemi nepravičnimi praksami. Nekako eh, smo ugodili proizvajalcem. Ti bodo še naprej lahko ponujali proizvode dvojne kakovosti in potem bodo to upravičevali. Uh, češ, da gre za razlike v željah in okusih potrošnikov. Prosim, da zavrnemo jutri ta predlog, tako da bomo končno odpravili ta problem dvojne kakovosti. Gospa Šojdrova, bi vam želela postaviti vprašanje v okviru modrega kartona. Ali sprejemate? Gospa Šojdrova, imate 30 sekund. Najlepša hvala za besedo. Kolegico eh, želim nekaj vprašati. Gospa eh, Harancova, ali ne menite, da uporabljate premočne besede? Že več let vemo, da obstaja dvojna kakovost pri prehramnih izdelkih, pa tudi pri drugih izdelkih. In že leta eh, traja ta praksa in že pred leti bi jo morali ustaviti. Ta komisija je tista, ki se je začela s tem ukvarjati, ampak eh, to ne gospod Juncker, ampak eh, poslanci so tudi igrali pomembno vlogo. Hvala lepa. Sedaj imate 30 sekund za odgovor. Spoštovana gospa kolegica, Rekla sem, da sem rezulta, razočarana s tem rezultatom. Res je, ta parlament se že nekaj let bori s tem, da bi končno prenehali s uh, to Evropo dveh hitrosti. Ampak, uh, vem, to ni besedilo, ki bi ga naš parlament začel. To ni stališče mojega odbora in zato sem razočarana. Najlepša hvala. Sedaj dobi besedo gospa Konečna za eno minuto. Hvala lepa, eh, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Več kot pred enim letom nam je komisija obljubila, da bo odpravila dvojno kakovost proizvodov na ravni EU. Ampak to besedilo prinaša ravno obratno. To besedilo ohranja to obžalovanja vredno stanje. Poleg tega pa eh, je neposredni pritisk neizvoljene komisije to stanje ohranil. In, eh, premalo uh, transparentnosti je bilo, preveč se je dogajalo za zaprtimi vrati. Če bo ta direktiva potrjena takšna, kot je, bo to zelo slabo in eh, na njo bodo zelo slabo gledali državljani v Češki republiki. Po drugi strani EU. Uh, nalaga veliko nasprotujočih si obveznosti. E, zahodne države recimo pa e, čisto nekaznovano izvajajo dumping določenih, e, določenih proizvodov. In mislim, da bomo morali sprejeti svojo nacionalno zakonodajo, ne glede na to, kar se je omisla EU. Zato vas prosim, da spremete naš predlog spremembe, zato da bomo končali vse to prakso dvojne kakovosti. Če se bo to zgodilo zdaj ali čez nekaj mesecev, ni varno, kajti evropskim državljanom moram povedati, da so vsi, moramo povedati, da so vsi enako vredno. Hvala lepa, gospa Šujica. Ta razprava o direktivi o varnosti potrošnike eh, vključujemo temo eh, dvojne kakovosti proizvodov komisiji smo večkrat postavili vprašanja v zvezi s to razliko med proizvodi. In komisija mi je odgovorila, da so te razlike rezultat okusa eh, potrošnikov. In ni, nisem bila zadovoljna s tem stališča, zato smo pripra, pripravili posebno uh, interpelacijo v zvezi s temi razlikami na tržišču EU. Prav tako sem dala predlog akta Unije, s katero smo zahtevali revizijo uh, Eh, tega stanja in odpravljanja diskriminacije. Potem smo imeli razpravo na plenarnem zasedanju skupaj s kolegico Šojdrobovo smo poizkušili češke, nemške, hrvaške proizvode s podarkom na okusu in e, sestavi. Predsednik Juncker je predlagal nov sporazum za e, potrošnike, kjer bi e, izenačili njihova Eh, pravice. Stališče parlamenta je jasno, to smo že dokazali za glasovanjem maja. Ampak eh, bez, pripravila sem predloge sprememb, s katerimi želimo izboljšati to besedilo in zagotoviti enako kakovost za vse državljane EU. In zato pozivam vse kolege, da podprejo te amandmaje, sicer bomo imeli Evropo dveh hitrosti. In ohranili bomo ta grenak okus, da si vsi ne želijo Evrope, kjer bi vsi bili enaki. Torej, proti razlikam med vzhodom in zahodom smo in naj povem, da je sam gospod Juncker rekel, da mora Evropa dihati z enimi pljuči e, enako za obema pljučnima krilama. Prosim, upoštevajte to jutri, ko boste glasovali. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Jasno je, da smo morali popraviti te trenutno veljavne direktive. Ta predlog eh, popravlja štiri direktive nelojalne trgovinske prakse oziroma nepoštene trgovinske prakse, spremembe v cenah in tako naprej. Večina sprememb se je zgodila v prvih dveh direktivah. Res moramo zagotoviti enako kakovost proizvodov na celotnem notranjem trgu. S tem bomo pokazali spoštovanje do vseh potrošnikov enako. Moram reči, da je nekaj dobrih sprememb bilo narejenih. Tu bi omenila. Eh, pravico eh, potrošnika, da odstopi od pogodbe, pravico eh, potrošnika do odškodnine. Seveda ne gre ta kompromis tako daleč, kot bi si bili želeli. Eh, več jasnosti bi moralo biti v zvezi z dvojno kakovostjo. Uvedene so bile nekatere izjemne, ampak te izjeme so o omajale uh, šesti člen, sedaj je šesti člen slabši. Ni nas veliko sedaj v tej dvorani, ampak kolege prosim, da razmislite, ali je bolje glasovati za in čakati na klauzulo v pregledu ali pa zavrniti to. Hvala lepa. Gospa Švojdrobe za minuto in pol. Hvala lepa, kolegice in kolegi. Globoko sem prepričana, da je ta direktiva kot celota koristna za potrošnike. Potrošnike bo zaščitila pred nepoštenimi poslovnimi praksami, ki so problem v vseh državah članicah. Tu bi omenila agresivne prodaje, po narejene ocene, potem lažni popusti in podobno. Dve stvari želim izpostaviti eh, v v zvezi s temi nepoštenimi praksami. No, rezultat, ki ga imamo danes pred seboj, je tudi sad dela naših čeških kolegov. Tu bi se želela zahvaliti bivšemu ministru, ki je sodeloval in pa komisiji strinjam se s kolegi, besedilo ni brez napak. Mislim, da bi res morali iti dlje. Mislim, da bi morali tudi eh, imeti bolj jasne opredelitve. Ampak dve leti se ukvarjamo že s tem in mislim, da je sedaj prepozno, da bi se vrnili na začetek. Deli direktive se lahko popravijo pozneje, če se bo izkazalo, da ne delujejo. Klauzula v pregledu je vključena v direktivo. Predloge sprememb podpiram, mislim, da so eh, eh, korak v pravo smer, ampak tudi, če ne bomo uspeli s predloge sprememb, mislim, da je tudi direktiva korak v pravi smeri in jo zato podpiram. Hvala lepa, gospa Božan. Pred šestimi leti, ko sem začela delati na problemu različnih kakovosti proizvodov, je izgledalo povsem neverjetno, da bomo danes imeli pred seboj zakon, ki naj bi odpravil te nepoštene prakse. To je rezultat šest let dela, šest let preprečevanja, poročevanja, eh, priporočil, raziskav. Nihče ne more sedaj več trditi, da Hrvati in Bolgari želijo jesti manj zdravo hrano in da želijo kupovati slabšo tehnično blago ali da želijo kupovati detergente, ki perejo slabše. Za milijone državljanov Evropske unije je to zelo čustveno vprašanje. Mi smo se zaradi teh praks počutili čisto upravičeno državljani drugega razreda. In sedaj je parlament pokazal, da vzhod in zahod nista razdeljena, da smo vsi ena Evropa, Vsi moramo in moramo biti enaki, nikako ne smemo dopuščati take prakse. Enakost je izjemno pomembna in danes pošiljamo celi Evropi takšno sporočilo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Gospod Pospešil za eno minuto. Najlepša hvala. Tudi jaz sem razočaran za doseženim kompromisom v trialogu. Menim namreč, da ta kompromis ne bo rešil problema dvojne kakovosti prehrambnih proizvodov v praksi. Prav tako bodo možne različna tolmačanja tega besedila in lahko se nam zgodi, da se bomo znašli tudi pred sodiščem. Tisti, ki bodo uh, še naprej proizvajali uh, hrano nižje kakovosti za uh, nas, se nam bojo smejali. Upam, da bomo to besedilo lahko izboljšali. Mislim, upam tudi, da bomo lahko eh, izboljšali opredelitev nepoštenih praks. Moram jasno povedati, da je eh, dvojna kakovost prehrambnih proizvodov nepoštena praksa. To mora biti tudi zapisano. Sicer eh, se korporacije ne bodo ustrezno odzvade. Eh, Eh, in eh, še vedno bomo imeli trg za slabo kakovostne proizvode v vzhodnji Evropi. No, eh, žal mi je, da je Češka republika podprla ta kompromis, s tem žali svoje lastne državljane. In hvaležen bi bil, če bi amendmaje, ki jih je vložila gospa Tehnolova, izglasovali jutri. Če imamo eno blagovno znamko, ampak dve kakovosti, je to nepoštena praksa. Prosim vas, eh, glasujmo za Maja gospeh Tahnalove. Hvala lepa, s tem smo končali. Eh, se seznamo prijavljenih govornikov, sedaj imamo postopek pritegni pozornost predsednika. Sedem prošen sem dobil, eh, vse prošnje bom sprejel, gospod Buso je prvi ki bo dobil besedo. Hvala lepa. Vem, da so bila pogajanja težka in da je težko najti pravo ravnotežje med eh, zagotavljanjem boljših pravic potrošnikom in pa eh, koristi gospodarstva. Prvič v, v zakonodaji govorimo o dvojnih standardih in države članice lahko sprejmejo prisilne ukrepe, ampak ambicioznejši moramo biti. Bolje moramo rešiti problem dvojnih standardov v svoji zakonodaji, saj te eh, prakse eh, tudi uničujejo zaupanje evropskih državljanov, zlasti v vzhodnih in srednjih eh, državah. In zato bi jutri morali eh, podpreti kolege Roze Tun, kolegice. Eh, to je tisto besedilo, ki smo ga že izglasovali v IMBO in s tem, če bomo to sprejeli, bo ta zakonodaja boljša. Najlepša hvala. Gospa Žuana, eno minuto. Gospod predsednik, gospa komisarka, dvojni standardi obstajajo. Aduc pentru dublu standard. Uh, indiferent dacă noi considerăm... Hvala lepa. Dvojni standardi obstajajo in mi jih moramo poskusiti preprečiti. Ne glede na to, ali nekateri menijo, da okus vzhodnih evropejcev ni enak okusu zahodnih evropejcev. Ampak, gospa komisarka, nekaj vam moram povedati. V vzhodni Evropi smo siti tega, da dobivamo slabše proizvode in izdelke. Siti smo tega, da so naša živila, naša oblačila slabše kakovosti. Siti smo tega, da so naši avtomobili slabše kakovosti. To so avtomobili, ki so objektivno gledano slabši od tistih, ki jih kupujemo v zahodni Evropi. že 30 let poslušamo, da bi kakovost morala biti enaka povsod, da ni različnih okusov. Ne moremo si več dopuščati, da slepimo sami sebe. Ne moremo si dopustiti, da bodo drugi menili, da si zaslužimo drugačno kakovost izdelkov. Mi nismo manj vredni. Ne smemo več dopuščati diskriminacije v Evropski uniji. Hvala. Gospod Marijas, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Začita potrošnikov narekuje, da nimamo dvojnih standardov. To pomeni tudi, da ne sme biti diskriminacije proti potrošnikom, zlasti potrošnikov iz vzhodne Evrope. Zaščita potrošnikov pa tudi pomeni zaščito blagovnih znamk zlasti podjetij, ki so že v EU. Podjetja ne smejo biti v slabšem položaju v primerjavi z izdelki, ki jih proizvajajo podjetja iz tretjih držav. To velja zlasti za Grčijo. Ti izdelki iz Grčije, na primer, imajo oznako makedonsko. No, Danes pa so ti izdelki izpostavljeni konkurenci iz eh, Makedonije, država Makedonije, Severne Makedonije in to vodi do zmede in nejasnosti. Zato bi morala komisija podpreti grške izdelke. Grške izdelke že leta ščitimo in na izdelkih je zapisano makedonsko. To je resno vprašanje in mislim, da bi to morali preučiti. Hvala, gospa Zaborska. Izvolite. Ďakujem, pán predseda, pani komisár. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Za Slovaško in druge države vzhodne Evrope je vprašanje dvojne kakovosti izdelkov ključnega pomena. Študije kažejo, da številna podjetja ponujajo izdelke v naši regiji, sicer pod istim blagovnim imenom, ampak z drugimi sestavinami. Mislim, da predlog, o katerem glasovali, bomo glasovali jutri, ni dober in preseneča me, da je komisija dobila še dve leti, da še enkrat oceni stanje. In šele potem bodo morda predlagali prepoved izdelkov različne kakovosti. Zavedamo se, da te prakse obstajajo. Potrošniki niso zadovoljni s tem, zato bom glasovala za tiste predloge sprememb, ki prepovedujejo to vrstno početje. V Evropi si tega ne smemo dopustiti. Hvala, gospod Nekov je naslednji. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jaz sem državljan države članice, ki se Evropski uniji pridružila pred kratkim. In za nas je zelo pomembno, da govorimo o tej temi. To je velika zmaga za socialiste in demokrate. Čestitati želim. Dvema kolegoma, ki sta se ukvarjala s to temo, zlasti Olgi, Olga je poskrbela za to, da se o tej temi govori v Evropskem parlamentu. Nobenega smisla ni, da imamo skupni trg, nimamo pa skupnih standardov za iste blagovne znamke. In to kaže, da prost pretok blaga in storitev ne obstaja. To kaže, da je pretok selektiven pozivam bolgarske oblasti, da poskrbijo za prenos te direktive. Desetletje je minilo, ne moramo pa reči, da ni dvojnih standardov, kaj te potrebujemo, seveda ustrezno zakonodajo na tem področju. Hvala. Izvolite. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi! Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi določene določbe v poročilu Dalton. So takšne, da spodkopavajo delo mene in dveh mojih kolegi, s katerimi smo sodelovali. Ljudje se sprašujejo, kaj Evropa počne zame, zakaj Evropa dovoljuje, da se državljane obravnava na različne načine, Če nimamo enakih pravic, kaj nam sploh še ostane v Evropski uniji? Zakaj nas Evropa ne obravnava kot enakovredne državljane? Državljani bodo glasovali za nas, za poslance in državljani morajo vedeti, da zastopamo njihove interese. Ali bomo tukaj ščitili in branili samo interese koncernov? Sramota je, da moramo v okviru rumunskega predsedovanja sprejeti, da so Romuni drugorazredni državljani. Zdi se, da sploh ne vemo, kaj tukaj počnemo. Določeni izdelki imajo enako blagovno znamko, ampak niso enako vredni in to je res sramota. Hvala. Hvala lepa, gospod Polčak. Děkuji, pane predsedo, za udělení slova. Kdo z nás? Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kdo med nami bi raje jedel sladoled, ki je izdelan iz eh, sestavin, ki niso navedene na embalaži. Enako velja za pijače, ki imajo različna barvila in tako naprej. In mislim, da bi morali to poskusiti preprečiti. Hvala gospe Sehnalovi in drugim kolegicam in kolegom, ki se borijo za enake. Mm pravice. Ne smemo dopustiti proizvodov različne kakovosti na našem trgu, zato ker nimamo državljanov prvega in drugega razreda, zato ne moremo dopustiti proizvodov in izdelkov različne kakovosti. Nažalost je češka vlada podprla kompromis, ki slabi definicijo, Mislim, da bi bilo najbolje, če sprejmete izvirne predloge sprememb. Hvala lepa. To je konec postopka. Pritegnite pozornost predsedujočega. Besedo pa spet dobi gospa Jurova za komisijo. Vážený pane predsedo, vážené paní poslankyně, vážení. Hvala lepa. Gospod eh, predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Izjemoma bom govorila češko in to iz dobrega razloga, kaj ti različna kakovost živil je nekaj, kar zelo zanima češke državljane. Čehi se že mesece ukvarjajo s to temo. Pred eh, letom in pol smo v svetu za kmetijska vprašanja govorili o tej temi in uh, veliko držav članic je imelo pomisleka, ali ta problematika sploh obstaja. V parlamentu pa sem od uh, številnih poslancev slišala, da ta problem prav gotovo obstaja. Jasno naj bi bilo, da problem obstaja in da to ni samo nekaj, kar je v glavah ljudi. Potem smo dobili tudi dokazila in dobili smo tudi osnutek direktive, kjer je priznan obstoj tega problema in eh, kjer je začrtan boj proti tovrstnim praksam. Slišali smo tudi, kakšne metode se uporabljajo in prisluhnili smo predstavnikom živilske industrije, prisluhnili smo predstavnikom čeških zvez in vsi so predstavili svoja stališča in res je postalo jasno, da se s tem ukvarjamo. Dvajset do trideset odstotkov izdelkov kaže razlike v skladu s predpisi te direktive. Zanima me, kako naj bi se nadzorni organi lotili te problematike. Kako naj bi se lotili teh poslovnih praks? Kako naj bi preverjali živila in kako naj bi izvajali primerjave? Naprimer. Te metode imamo in upamo, da bomo lahko napredovali po tej poti. vaše argumente sem si zabeležila in opozorili ste na kakovost čokolade ali sladoleda in to moti tudi nas. Inšpekcije morajo imati vzorce in jih preizkušati. Preprosto nedopustno je, da imamo drugačno osebnost, kakava v čokoladi, naprimer. Takšni izdelki morajo izginiti z trga. To so zadeve, ki morajo biti rešene, kajti to moti državljane. V vsakem primeru je treba to preveriti in poskrbeti, da se bo direktiva spoštovala. Gospod Pospišel je govoril o nepoštenih trgovinskih praksah. Poskrbeti je treba, da bo veljala enaka kakovost proizvodov za vse kategorije proizvodov. Ne gre samo za živila, gre tudi za druge proizvode in izdelke, ki so pomembni za potrošnike. potrebujemo tudi metode preizkušanja za druge izdelke, ki so na trgu, naprimer v primeru avtomobilov ali drugih izdelkov. Določiti moramo, kakšna je ustrezna kakovost in preprečiti moramo neustrezne trgovinske prakse. Za vsak posamezen primer je treba izvesti preizkušanje in potem seveda naložiti sankcije, če se izkaže, da gre za nepravilnosti. Ministri za kmetijstvo so prav gotovo tisti, ki morajo prevzeti odgovornost in morda bi bilo ta pravila dobro dopolniti tudi na nacionalni ravni. Ljudi moramo tudi bolje obveščati. državljani ne sprejemajo različne kakovosti izdelkov in proizvodov. Mali trgovci, na primer, sploh ne vedo, da proizvajalci na trg dajo izdelke različne kakovosti. Mi pa moramo poskrbeti, da bodo ljudje obveščeni, in potem morajo proizvajalci razložiti na dobro utemeljen način, zakaj na trg dajo izdelke različne kakovosti. Trenutno tega še niso storili. Lepo bi bilo, če bi imeli bolj stroga pravila, seveda pa potrebujemo kompromise. Vemo, da nekatere države članice niso želeli sprejeti strožjih predpisov ampak tudi Češka je imela možnost, da se aktivno vključi v razpravo in redno je treba preverjati, kaj se dogaja na trgu, ali se spoštuje direktiva ali ne. Prav tako je pomembno, da se državljanom razloži, da je treba vedno biti previden in da se je treba obveščati o proizvodih. Če bo še naprej prihajalo do napak, je treba ukrepati. Potrebujemo ustrezne predpise, zato da bomo dosegli želene cilje. Določbe in predpise moramo še zaostriti, če je to primerno, ampak ni res, da smo brez kakršnih koli možnosti za ukrepanje. Veliko smo naredili v letu in pol. Problematiko poznamo, parlament, komisija, pa tudi moja malenkost smo delali na tem, ukvarjali smo se s to problematiko in mislim, da je to v interesu tudi čeških potrošnikov in to je res tema, ki mi je pri srcu. Razmere so težavne, ampak zdaj lahko dosežemo napredek. In po potrebi bomo šli še dlje. Zaenkrat smo našli kompromisno rešitev. Ne moremo sprijeti, da bodo še naprej obstajale razlike med vzhodom in zahodom na to vprašanje smo občutljivi in prisluhnili smo argumentom, ampak preprosto ni sprejemljivo, da so na območju vzhodne Evrope izdelki slabše kakovosti kot na zahodu. Se upravičujem, da sem spregovorila nekoliko dlje, ampak to je res tema, ki mi je pri srcu in hvala, da ste mi prisluhnili in upam, da bo kompromis sprejet v parlamentu. Hvala. Hvala lepa. Gospod Dalton ima besedo. Izvolite za dve minuti. Hvala. To je velik dosje, ampak 90 odstotkov komentarjev je bilo v zvezi z enim vprašanjem. Strinjam se v zvezi z dvojno kakovostjo. Zato smo veliko dosegli na tem področju. To je prelomen dogovor za dvojno kakovost proizvodov. Ne razumem pa, zakaj želijo nekateri kolegice in kolegi spodkopati celoten sporazum, zato ker niso dosegli nemogočega. Preprosto ni mogoče zahtevati enakega v vseh državah. Obstajajo različne preference glede okusov, obstajajo različne surovine in zadeve niso vedno slabše, ker so sestavine drugačne. Primer, Coca-Cola. V Združenem kraljestvu delajo iz trsnega sladkorja, iz, v Belgiji naprimer pa iz eh, sladkorne pese. Kdo je zdaj na slabšem? No, v primeru Coca-Cola se izoglukoza proizvaja v vzhodni Evropi in tudi v Ameriki. Torej, proti komu se diskriminira? Kaj ti, če bomo sprejeli ta predlog spremembe, bo treba to storiti za vsak izdelek. Na milijone proizvodov je v Evropski uniji. To preprosto ni izvedljivo. Prav tako ni mogoče sprejeti tega predloga spremembe in se vrniti nazaj k pogajalski mizi. Pogajanj več ne bo. Svet in komisija sta povedala, da so popustili, koliko je bilo mogoče. In popustili so veliko. Zdaj je čas, da ukrepamo. In komisija bo m, pač morda nekoč sprejela stališče, da ne bodo predlagali nič, zato ker bo parlament ustrajal pri nemogočem in potem ne bomo imeli nič. Veliko smo dosegli pri dvojni kakovosti, pri razvrščanju, pri prepovedi prodaje z pomočjo programske opreme pri preglednosti trga in tako naprej. Tega ne smemo kar tako zavreči. In na koncu še Cameron Smith, Alex Davis in Jolly Goth, to so moji asistenti, ki so zelo trdo delali na tem doseju. Hvala vam. Hvala, razprava je zaključena glasovali bomo jutri. Zdaj pa naslednja točka na dnevnem redu, poročilo Ajuzo, preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU. Gospa Ajuzo ima besedo za 4 minute. Micro, please. Mm, predsedujoči, gospa, gospod komisar, zelo me veseli, da po dvajsetih letih bom zadnjič danes spregovorila v tem parlamentu in da bom spregovorila o tem kot proučevalka, eh, o, varnosti v prehranski verigi. Sem sem prišla v času krize norih krav in uh, bila sem uh, udeležena pri oblikovanju EFSE in sem uh, vse skozi sodelovala pri oblikovanju živilske zakonodaje. In lahko povem, da ima Evropska unija uh, najstrožjo prehransko zakonodajo in da smo zgled, ko gre za prehransko varnost. Naša živilska industrija je odlična, inovativna in konkurenčna. EFSA eh, razvija oziroma opravlja odlično delo v skladu z obstoječo zakonodajo. Vendar pa je bilo treba posodobiti uredbo o njeni ustanovitvi leta 2002. To pa zato, ker je bilo treba uh, upoštevati želje državljanov, kajti državljane eh, vedno bolj uh, zanima ocena tvegan v prehranski verigi in zelo jih zanimajo znanstvena mnenja, na katerih se potem sprejemajo odločitve. Obžalujem, da smo to zakonodajo obravnavali prehitro, ni bilo dovolj časa za eh, razpravo, bilo je veliko medijskega pritiska in to niso najboljše okoliščine. To, da bi temu rekli, da je to splošna zakonodaja o živilih, ker je to nekoliko preveč pretenciozno, ker tu govorimo le o vprašanju preglednosti. Uh, EFSA je pristojna za oceno tveganj, ne pa za obladovanje tveganj. Menim pa, da smo dosegli naš cilj, da smo zagotovili eh, jasen postopek spremljanja odločitev, ki temelijo na znanstvenih dognanjih. S tem se eh, zagotavlja visoka stopnja prehranske varnosti. S tem lahko tudi zagotovimo zaupanje javnosti, s tem, ko so postopki bolj eh, transparentni. Državljani bodo imeli dostop do študij, znanstvenih študij in drugih prilog priloženih odobritvam. Torej, nezaupne informacije bodo na voljo, ko bo vloga eh, sprejeta. Vzpostavile se bodo podatkovne baze in podjetja bodo pre, pre, predložile vse študije, ko bodo prosile za odobritev. Podjetje, ki ne bodo izpolnjevali te, teh obveznosti, bodo lahko kaznovane. Prav tako smo dosegli razumno ravnovesje med preglednostjo in interesi industrije, zato da se spodbujajo inovacije v življenskem sektorju. Širitev informacij je, bo na voljo, vendar ne na škodo intelektualne lastnine. Les, niti industrijske lastnine. Zato imamo več varovalk, ko gre za posedovanje informacij. Ko, recimo, uvedene so varovalke glede sledljivosti. Kar se te v agencijo EFSA naj povem, da bo parlament sedaj imel dva predstavnika v upravnem odboru, prav tako bodo države članice uh, bolj zastopane v tehničnih in znanstvenih odborih. In na ta način se bodo znanstveniki držav članice eh, bolj povezovali v postopkih izdajanja odobritev. Ko gre za zaupne informacije, je pomembno, da se upošteva zaupnost pri o, eh, dokumentih. Eh, inovativne metode mora biti tudi o, vključene med zaupne dokumente. In ocena tveganja mora temeljiti na znanstvenem mnenju, Hrati pa se bo tudi izboljšala transparentnost glede spremenja odločitev. Obžalujem, da nismo uskladili procesa eh, z postopki iz EME in EKE. Eh, upam, da boste podprli ta predlog. Hvala. Hvala lepa. Za komisijo gospod Katanjan, izvolite. Spoštovani predsednik, poslanke in poslanci. EU je ponosna na to, da ima najbolj strog sistem prehranske varnosti in državljani so vedno bolj zainteresirani za hrano, odkot prihaja in kakšna je. Državljani so občutljivi na obvladovanje tveganj in oceno tveganj v prehranski verigi. Zato ni presenetljivo, da so pozvali k temu, da bi imeli dodatna zagotovila glede varnosti njihove hrane. Izsledki uh, in uh, Pobuda, državljanska pobuda glede glifosatov so tudi spodbudili takšne razmišljanja. Najprej pa bi čestitev Evropskemu parlamentu in svetu. Eh, izid medinstitucionalnih pogajanj za uredbo o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja prehranske verige v EU je zelo pomemben korak. So zakonodajalca sta pokazala jasno predanost temu pomembnemu dosjeju in imela sta konstruktivno izmenjavo mnen glede tega. Dosegli ste začasni dogovor glede tega, Eh, predlog komisije in sicer v rekordnem času desetih mesecev. Ta sporazum glede pravil, glede preglednosti je pomemben korak za to, da upravičimo pričakovanje državljanov glede več preglednosti v ocenah tvegan v prehranski verigi. Naj povem nekaj glede tega, eh, kaj smo dosegli. Začasni sporazum je revizija Evropskega sistema za varnost hrane in zahteva se večja preglednost ocene tvegan. To bo izboljšalo prehransko varnost v EU, s tem se bo izboljšalo zaupanje državljanov v sistem ocene tvegan in bo zagotovilo, da EFSA da je vsa bolj od, odgovorna državljanom. Ta sporazum vključuje proaktivno javno razkritje vseh znanstvenih študij in podatkov, ki so uh, uporabljeni za odločitve. In to se eh, pravzaprav zgodi že zgodaj v postopku, takoj, ko je vloga dopustna ali sprejeta. To je povezano z dvema drugima ukrepama. Javno posvetovanje glede študij in Eh, naročilo študij za podporo odobritve. To bo vse vključeno v podatkovno bazo, ki jo bo vodila EFSA. Ti ukrepi bodo zagotovili, da EFSA lahko oceni znanstvene podatke, preden oblikuje svoje znanstveno mnenje. Povečan javni nadzor bo tudi okrepil zaupanje potrošnikov v postopke ocen, ocenjevanje tveganja. Ta sporazum tudi se zaveda tega, da moramo ohraniti konkurenčnost eh, evropskega živilskega sektorja. Radi bi spodbujali inovacije, zato imamo varovalke za eh, ohranjanje zaupnih informacij, kadar je to upravičeno. Začasni sporazum tudi obstoječa pravila glede intelektualne in industrijske lastnine, pa tudi glede osebnih podatkov. To je ključno za spodbujanje inovacij, poleg tega pa je to tudi nujno za priznavanje eh, varnosti evropskih prehranskih proizvodov. Eh, v korist MSP-jev eh, je tudi določba, ki omogoča brezplačne nasvete strani EFSE, to pa zato, da bodo prijavitelji bolje razumeli postopek prijave, s tem bodo, eh, postop, s tem bodo postopki lažji za inovatorje. Države članice bodo zastopane v upravnem odboru EFSE. Upravni odbor EFSE bo vključeval tudi dva člana, ki jo bo imenoval Evropski parlament. To je drugače od običajnega pristopa Sveta parlamenta in komisije glede decentraliziranih agencij iz julija dva tisoč dvanajst. Komisija bo predstavila izjavo glede tega odstopanja. Ne da bi spodkopali uh, neodvisnost EFSE, bodo države članice bolj aktivno uh, zastopane v EFSE-nih znanstvenih uh, ekipah. Moramo dati na voljo državljanom jasno pozorilo glede varnosti in z začasnim sporozumom želimo tudi zboljšati sporočanje o tveganjih. To je temelj za celovito strategijo komuniciranja glede tvegan. To bo zagotovilo, da bodo sporočila jasna, celovita in dosledna. Ne glede na to, ali pri, prihajajo iz EFSA, držav članice ali komisije. Predsedujoči poslanke in poslanci, ja, hvala za vaše aktivno delo, za to, da ste dosegli ta začasni sporazum in veselim se oziroma upam, da bo tudi izid glasovanja pozitiven. Hvala lepa, gospod Katajnen. Sedaj pa z odbor eh, za ribištvo, gospod Serao Sandoš, ena minuta. Hvala lepa, predsedujoči, gospod komisar. Zahvalil bi se vsem, ki ste sodelovali v teh pogajanjih. Hvala več poročevalcem, ki ste sodelovali pri tem. Imam le eno minuto, tako da se ne morem na vse osredotočiti. Naj povem, da se uh, morski proizvodi ne uravnajo enako kot kmetijski proizvodi. Pravni odbor EFSE nima predstavnika ribiške industrije. In to je zelo povedno, glede na to, da 70 odstotkov teh izdelkov, ki jih zaužijemo v EU, jih uvozimo iz tretjih držav. Moramo zagotoviti, da so v skladu z našimi visokimi standardi. Prav tako bi si morali prizadevati za bolj eh, zdravo hrano, glede na to, da smo priča eh, vedno eh, večjemu deležu debelih in uh, debelost povzroča več mrtvih kot podhranjenost v svetu. Zdaj pa govornik v imenu političnih skupin, najprej za ELS, gospod Dele. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, dragi kolegice in kolegi. Uh, V tem mandatu smo videli, kako pomembno je vprašanje pesticidov, kako pomembno je to za naše državljane. Državljani želijo vedeti, kako deluje evropski sistem in mi kot zakonodajalci in moramo na to odgovoriti. In to besedilo odgovarja na, na te zahteve, omogoča več preglednosti. Upam, da bomo s tem povečali zaupanje naših državljanov v naše agencije in v sprejemanje odločitev. Ključnega pena je vprašanje objave podatkov. Moramo varovati inovacije, e, vendar je treba tudi najti pravo ravnovesje, kar ni lahko. E, naša podjetja so soočena z globalno konkurenco in zato jim moramo omogočiti, da še naprej inovirajo. Zahvaljali bi se počevalki Pilar Ajusa in vsem počasem v senci. Pred koncem tega sklica bi rada povedala, da je pomembno, da odločitve, ki sprememo, vedno temelijo na trdnih znanstvenih temeljih. Le to nam omogoča, da sprejemamo nesporne odločitve. In, Prav tako se moramo zavedati, da določeni eh, izrabljajo strahove glede prehrane za svoje politične cilje. Zato je zelo pomembno dobro delovanje naših agencij in zelo pomembno je delo agencije EFSA. To je pravzaprav temeljno za ta namen. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Dali v imenu skupine SND dve minuti. Hmm. Torej, eh, veliko se je govorilo o glifosatu, o odobritvi glifosata in ta zakon je pravzaprav odziv na škandal z glifosatom. In veseli me, da je to bila pobuda, ki je pokazala, da Evropska unija eh, zna prisluhniti državljanom in da.